Also ich glaube, wir können beginnen. Mislim, da lahko začnemo. In preden začnemo z dnevnim redom, bi rad prisrčno pozdravil skupino obiskovalcev Gabriele Preuss. Obiskovalci prihajajo iz moje domovine in eh, obiskovalce zelo, zelo prisrčno pozdravljam. Lepo pozdravljeni pri nas v Bruslu. Eh, prihajajo iz um, Nordrhein-Westfalen torej. In gostiteljica je Gabriele Preuss. Sedaj pa dnevni red. Pozdravljam kolega Jensa Gajarja, ki tudi prihaja iz eh, tega območja. On je član iz odbora za proračun. Zelo tradicionalno in dobro in učinkovito sodelujemo eh, z odborom za proračun. Gospod Gajar bo nakratko predstavil prioritete proračuna 2017, potem pa bomo imeli razpravo. Pomembno je, da se prioritete odbora za promet prevzamajo tudi v odboru za proračun, tako da bo parlament lahko odnosu do sveta eh, vodil pogajanja eh, z močnim glasom in sicer, ko gre za pogajanja o proračunu eh, za leto 2017. Hvala lepa. Torej, prihajam iz Notranj-Vestfalna. Lepo vas pozdravljam, tudi sam pozdravljam sosede, obiskovalce gre za denar. In ko se pogajamo o tem, kako bomo trošili denar, potem je udeležba mnogo manj intenzivna kot takrat, ko glasujemo. Sem v nekoliko eh, težkem položaju, obiskal sem že odbor za enake možnosti danes zjutraj in sedaj sem v odboru TRAN. In potem, ko bom imel vse odbore za seboj, ne bo enega odbora, ki ne bi rekel, da so njegove prioritete zelo pomembne in da jih je treba vključiti v pogajanja. Vem, da bom ob koncu zadovoljil le redke in gotovo v tem eh, proračunskem postopku ne bodo vsi zadovoljni, kajti njihove želje ne bodo upoštevane. Kje smo? Prejšnji teden v Strasburgu smo sprejeli eh, direktivo Evropskega parlamenta, kolegice in kolegi ste se tega odeležili. To je tako kot eh, postavljanje prioritet in pa ocena problemov in sicer v zvezi z proračunom za leto 2017. smo v zelo težkem položaju. Vsi v parlamentu vodimo politiko in vemo, kakšen je položaj v Evropski uniji. Evropska unija je izpostavljena številnim krizam in zato uh, mi ni treba um, se spuščati v pozornosti. In te krize so vodile k temu, da smo uh, pri uh, posvetovanjih za leto 2016 dali na razpolago Evropske unije vse instrumente, ki jih pozna odbor. Zgolj contingency margin je tista, ki je nismo uporabili. Če bomo posegli sem, potem bomo morali ta denar prihraniti nekje druge do leta 2020. To je torej inštrument za nujne zadeve. Če bomo porabili ta denar, potem se moramo zavedati, da bomo morali ta denar eh, na drugih mestih do leta 2020 eh, nekje prihraniti. Vse druge inštrumente pa smo uporabili. In eh, krizni položaj Evropske unije se ni omilil nasprotno, krize še se hujše. Včeraj smo imeli torej spomladanski trialog z drugimi inštitucijami in dogovorili smo se, da bomo imeli popravljeni a, eh, proračun in da ga bomo podprli. Tukaj gre za mobilizacijo 100 milijonov evrov za omilitev eh, hude humanitarne in begunske krize v Grčiji. Ostvarili smo torej nov politični inštrument in nobenega dvoma ni, da je bil to nujni položaj in da je bilo to treba storiti. Eh, svet pa smo vprašali, koliko, ča, koliko časa na, nameravajo še ravnati na ta način, namreč, da bodo jemale denar iz evropskega proračuna in potem s tem denarjem financirali oziroma reševali nove politične krize. 750 eh, milijonov evrov, novih 750 milijonov evrov za begunce v Turčiji, ki in ta denar je treba najti v proračunu za leto 2016. In sicer je to treba vzeti iz uh, proračuna, ki je bil namenjen leto 2016 in to so dodatne naloge. Če bo humanitarni položaj tako slab še naprej, potem bomo morali za to nameniti nova finančna sredstva. In pomislimo samo, kakšne nove krize lahko še pridajo. Naprimer, v kmetijskem sektorju, ki je izredno dojemljiv za krize. In sedaj sestavljamo ta proračun. Evropski parlament želi uporabiti ta inštrument, ta proračun za to, da bomo izvajali politiko za ljudi, da bomo, kos, da bomo izboljšali socialni, okoljski, človeški položaj v Evropski uniji, ampak zavedati se moramo, da so naša sredstva izredno, izredno omejena. Ta sredstva tudi niso na razpolago, niso prosta. Vem, da smo veliko razpravljali o tem. In vem, da eh, odbor Tran ni bil zadovoljen kajti uh, sklad za strateške. Uh, torej za sklad za strateške investicije. Torej denar, ki je šel v IFSI, je bil vzet iz CEFA. In s tem niste bili zadovoljni. In uh, vaša, vaše nezadovoljstvo je uh, upravičeno, ampak nekaj je treba vedeti. Uh, srednji uh, ročni proračun namini denar, torej določa finančna sredstva imamo pa 28 držav članic in eh, te se morajo dogovoriti za sedemletni okvir in vsaka država se vrne domov za nacionalno ovojnico. In ta po eni strani opisuje, koliko denarja mora država članica prispevati v proračun, opisuje pa tudi obratno smer, namreč eh, katera sredstva se bodo stekala v državo iz eh, sklada za kmetijstvo, iz, sklada, iz socialnega sklada in tako naprej. In pri večletnem eh, finančnem eh, okviru je bilo tako, da bodo nacionalne ovojnice ostale nedotaknjene pri umestnem pregledu. Evropski parlament se s tem sicer ni strinja, strinjal. Ampak Lizbonska pogodba nam je Evropskemu parlamentu oduzela nekaj pristojnosti na tem področju. In to je ena od točk v Lizbonski pogodbi, ki je bila slabša za Evropski parlament. Če pa je to tako, potem ima Evropska komisija na voljo manj prostih sredstev. Zato, da bi financirala naprimer projekte za eh, Evropski eh, sklad za financiranje infrastrukture. sredstva za inovacije, da, in pa, ne, in pa CEF, to tudi ni eh, nacionalno povezano. In Evropska komisija nima veliko izbire pri tem, da eh, reče, odkot bo prišel denar. In sedaj še druga slaba vest. Mobilizirati moramo 8 milijard, ampak šele 3,3 milijarde imamo na voljo. Evropska unija bo morala torej naš, najti denar, da bo prišla do 8 milijard. In bojim se, da Evropska komisija ne bo imela boljših zamisli kot v preteklih letih. Odbor za proračun bo storil isto, kar je storil v preteklih letih. Sledili bomo glasovanju tran in če bo sta komisija in svet predlagala, da bi uh, dobili denar za EFSI iz CEFA. Potem uh, bo pač tako. Ne morem vam obljubiti, da bomo do konca trialoga CEF lahko ohranili na isti ravni, kot je danes. Z vami moram biti odkrit. In zato sem opozoril na e, Evropsko komisijo. Odkot lahko namreč komisija dobi denar? Komisija je pri tem omejena. Če ima kdo od vas kakšno idejo, odkot ne bi sicer komisija vzela denar, potem sem uh, odprt za vaše predloge, sem vam že vnaprej uh, hvaležen. Ampak ne morem vam vnaprej obljubiti, da bom lahko po finančnih pogajnih prišel sem in rekel, da bo CEF ostal nedotaknen. Določili smo prioritete, ki se usmerjajo po aktualnih eh, krizah v Evropski uniji, ampak eh, tu so še druge nerešene stvari. Še vedno nimamo zadostnega inovacijskega razvoja v Evropski uniji, v številnih državah članicah je še vedno previsoka stopna brezposelnosti, v številnih državah članicah je še vedno previsoka stopna brezposelnosti mladih. In poleg tega ciljev a, pobude Evropa 2020 a, še vedno nismo dosegli in to je še vedno prioriteta Evropske unije. Vse to smo sprejeli v smernice a, proračuna. Pri boju proti revščini smo opozorili na to, da je revščina otrok a, poseben problem. A, o Evropski uniji. To je poseben pojav v naših državah članicah, ki zahteva od nas, da razmislimo o tem, kako bomo rešili tveganje, omejili tveganje revščine za najranljivejše v naši družbi, to so otroci. Pred nami so torej zelo različne krize, ne da bi lahko sredstva povečali vedno več je potrebe potem, da trošimo denar za določene stvari in možnosti mobilizacije denarja so omejene. Pri pogajanjih in pa pri sklepih vedno poskušamo vzpostaviti povezavo z revizijo večletnega finančnega okvira. Eh, ob koncu leta bo, mora, bo morala komisija izdelati predloge v zvezi s tem in odbor, ta odbor in drugi odbori bodo gotovo želeli, da uh, se pogovorimo o tem, ali imamo dovolj sredstev Evropske unije in eh, verjetno bomo rekli, da bo potrebovala Evropska unija več denarja za to, da bo kos nalogam. Hvala lepa, Jens Gajar. Sedaj pa eh, poročevalka Izabela De Monte. Izvolite. Eh, Hvala lepa, predsednik. Naj se zahvalim eh, poročevalcu za te eh, predstavitve mm, smernic za proračun za leto 2017. Torej, eh, pravilno je bilo izpostavljeno, da je prišlo do krčenja, do kriznih razmer in ravno zaradi tega mislimo, da je potrebno imeti določene naložbe, ki naj ustvarjajo delovna mesta, ki naj zagotavljajo konkurenčno, ki naj spodbujajo trgovino. MSP je naložbe eh, tudi na čezmejni ravni in želim se zahvaliti poročevalcu tudi zato, ker kar ste vključili v deseti člen tudi instrument za povezovanje Evrope, eh, Connecting Europe Facilities, eh, kar je pomemben instrument, ki odtehta druge reze. In ti rezi so res eh, precej občutni. Eh, opozarjali smo na to tudi svoj čas, zato je potrebno, da imamo določen eh, eh pač učinkovitost, kajti vzvodje je bistvenega pomena. Eh, za to vrstne sklade in težko ga je tudi doseči na področju infrastruktur. Poleg tega mislim, da veliko pozornost projekti moramo nameniti tudi turizmu, ker turizem je tisti ključni sektor v gospodarstvu, ki eh, zagotavlja potencijal ravno na področju rasti in zaposlovanja. In služi tudi za to, da se borimo, mm, dobro smo seznanjeni z dramatičnimi odstotki, zato tudi za boj proti brezposelnosti med mladimi, zato da se spodbudi zaposlovanje žensk tudi, mladih in eh, zato, da se zagotovi določene možnosti, varnosti za določena območja, ki beležijo hujše težave kot druge, kot naprimer najbolj oddaljene regije oziroma tiste, ki imajo določeno eh, zaostalost na področju rasti. Eh, Dopovdne smo se pogovarjali o različnih eh, prometnih sektorjih. Mislimo, da ne bi smelo priti do rezov pri njihovem financiranju, ampak mislimo pa tudi, da moramo zagotoviti neko večjo finančno preglednost, tudi ko gre za agencije. V zvezi s turizmom želim dodati, da je zelo pomembno, da ohranimo visoko stopnjo, ko gre za investicijske sklade, predvsem z ozirom na sklad Kosme, ki je v pomoč MSP-jem. Korisno bi bilo, da bi imeli tudi pilotne projekte, eh, torej eh, morali bi biti sposobni predlagati take projekte v odboru za proračun in to kot pripravljalno dejavnost, kajti to je bistvenega pomena, pri eh, potem oblikovanju konkretnih investicijskih programov, eh, do katerih eh, lahko dostopamo prek razpisov. Hvala. Hvala lepa. Vim van der Kamp, ne? Massimiliano Salini. Grazie. Mi... Hvala lepa. Pridružujem se razmišljanjem poročevalca. Že ob svoji ob drugi priložnosti sem imel priložnost. A, Eh, ugotoviti, da je zelo dobro sodelovati s kolegom Gajerem. Kolega je bil poročevalec v Senci in dokazala sva, da lahko k stvari pristopamo z različnih zornjih kotov, ampak vseeno lahko sodelujemo in pridemo do skupnih rezultatov. Takrat smo govorili o davku eh, za eh, podjetja. Eh, torej, vsekakor poročevalec je to že izpostavil v svojem uvodu in tudi kolegica De Monte je že o tem spregovorila, ampak jaz želim še enkrat povdariti, da obžalujem pač neko dejstvo, ugotavljam, da Eh, preusmeritev sredstev v EFSTI bodo prisilili komisijo, da sprejme še dodatne ukrepe v sklopu CEFA. In um, zato moram uh, nujno eh, izraziti določen pogled. Upam, uh, da bo to razmišljanje postalo eh, tudi ključni element pri oblikovanju osnutka proračuna. In sicer eh, nadajam si, da bomo res ocenjevali uspešnost eh, instrumentov, s katerimi razpolagamo, kajti CEF ni enostavna instrument, ki se uporablja za financiranje naložb na področju prometnih infrastruktur, ampak je predvsem instrument, ki zelo dobro deluje. Morda je videti banalno, ampak to je res instrument, ki posega tamle, kjer je težko najti zasebna finančna sredstva za spodbojanje eh, vlaganj. In to je tisto neobičajno, da se sredstva preusmirjajo iz CEFA v EFSI. Kot je povedala kolegica De Monte, pri EFSI-ju imamo težko vzpostavljivo vzvodje in eh, oduzemamo sredstva iz Cefa, ki pa gre, eh, pač eh, se preusmerja eh, na neko področje, kjer bo težko pritegniti zasebna sredstva. Torej, mi smo sicer že bili aktivni eh, kot Evropski parlament, ampak je prav, ta pristop je prav metodološko zelo eh, kontradiktoren, protisloven. In še nekaj drugega v zvezi z turizmom. Eh, moramo torej ja, ustrezno ukrepati na področju sredstev. Kolegica De Kozme je omenjala kosme, jaz pa želim dodati nekaj prav čisto kulturnega, ker sem pač italijan po narodnosti. Eh, turizem mora biti instrument za to, da zagotovimo novega zagona gospodarstvo, ker mi italijani nismo bili ustvarjalni samo v preteklosti, zdaj pa nismo več. Smo še vedno ustvarjalni in eh, pritegniti iz Azije in iz celega sveta turiste v naše kraje, v naše evropske države, da si ogledajo, kako se um, deluje na področju industrije in obrti. To je eh, seveda lahko eh, kanal za pridobivanje turističnih sredstev, ampak tudi za spodbujanje gospodarstva v splošnem. In torej to je način, kako lahko damo novega zagona gospodarstvu. Hvala. Pavel Telicka. Hvala lepa, Pavel Telicka. Bom jaz. Hvala lepa. Kolike eh, raporter. Zahvaljujem se poročevalcu. Naj začnem s splošno pripombo. Obžalujem, da moram to reči, ampak Evropska unija ni bila tako uspešna v preteklih letih, kar se tiče sektorske politike. In če si pogledamo zadnjih pet do sedem let, potem bi dejal, da uh, je bil edini uspeh prometna politika TNT, CEF in tu smo zabeležili uspehe. To so rezultati, ki so imeli multiplikacijske učinke in to je treba upoštevati. Potem druga stvar. Vem, da je prepozno, da bi uh, objokovali nekaj, kar se je že zgodilo, ampak dejstvo je, da je komisija z našo popolno politično podporo eh, predložila EFSI. Ampak kaj je EFSI? EFSI je pobuda, ki naj bi ustvarjala eh, eh, zasebno ulaganje, ustvarjala rast in pa delovna mesta. To je zasebni kapital. CEF pa financira TNT in druge pomembne projekte. In ti so v javnem eh, interesu in ni nujno, da gospodarsko lahko preživijo. In eh, eh, balske železnice ne bi financirali drugače kot s CEF-om. In to velja tudi za druge projekte. In to je treba upoštevati. Ne, ščiti samo projektov, ampak je narava projektov drugačna in prejemniki so si med seboj različni. In poročevalec, lahko bi se o tem veliko eh, pritoževali, ampak eh, nič ne moramo storiti. Ampak želel sem pač eh, povdariti ta dejstva. Strinjam se s tem, kar so kolegi že dejali treba je zaščititi, kolikor se le da, namreč finančnih sredstev za CEF. Iz številnih razlogov nekati, številni eh, projekti potekajo in stroške za prihodnost bomo zgolj dvignili, če ne bomo sedaj zagotovili financiranja. Če se bomo upočasnili, potem moramo upoštevati, da bodo ta vlaganja postala dražja uh, v šestih ali sedmih letih, dražja v primerjavi z danes. Treba je upoštevati gospodarski uh, eh, krok. In tako je. Na tem bomo nesporno delali. Veselim se tesnega sodelovanja s poročevalcem in poročevalcem v senci. Sprejemam rogavico, ki ste nam jo vrgli, češ da naj um, predstavimo ideje, nove zamisli, e, nove ustvarjalne ideje, ki bi vam pomagale in ki bi nam pomagale tudi pri naših prioritetah in ambicijah in eh, gotovo bom delal na tem. Eh, torej, tukaj gre za promet in turizem, nisem sicer eh, italijan, ampak pogledal si bom možnosti, kako bi lahko bolje upoštevali tudi turizem, ki ustvarja rast. Poročevalec omenili ste številne krize in strinjam se z vsem, kar ste navedli. In lahko bi naštel še nekatere druge krize. Ampak pomislimo na našo samodisciplino. Kaj je v pristojnostih držav članic? Kajti države so navajene na to, da bo to financirala Evropska unija, ampak v resnici je to v prvi vrsti v pristojnosti držav članic govorimo o skupnih politikah Evropske unije in promet je gotovo ena teh skupnih politik. Vse, kar ustvarja rast in delovna mesta in vse, kar je čezmejne narave, je skupna in kar je še skupna politika. Vse to bi moralo biti bolj upravičeno za financiranje se strani Evropske unije kot pa krize, svetovne krize, da. Ampak mi države članice. Torej, države članice so se navadile na dejstvo, da se stvari, ki so v, njih, v njihovi pristojnosti, Uh, tudi uh, stvar, ki bi se morala financirati z nacionalnimi sredstvi. O tem bi morali uh, razmisliti in hvala lepa. Hvala lepa, Karima Deli. Najlepša hvala, gospod predsednik. Pazljivo sem poslušala poročevalce. Meni se zdi, da nam niste ravno pokazali, kakšen je vaš načrt. Niste nam opisali posameznih faz, ni datumov za eh, pilotne projekte in tako naprej. Meni se pa zdi, da je to bistveno element pri tem. Ali bi nam lahko danes dali nekaj takih informacij, vse te elemente? Ja, ich habe mich jetzt auch nochmal. Tudi sam uh, bi rad nekaj pripomnil. Omenili ste tri cilje, torej omenili ste podnebne cilje, brezposelnost in pa to, da uh, mora Evropa rasti skupaj, se povezati. To so tri cilje. In zato je bil EFSI tudi ustvarjen. EFSI so ustvarjen ustanovili države članice, ki so dejale, da imajo do 50 odstotno um, brezposobnost mladih in so dejale, da se je treba temu zoprstaviti. To je vse v redu in prav. Ko pa je šlo za financiranje, so države rekle, od nas ne bo šlo nič. Vse to mora izvirati iz proračuna um, Evropske unije. Že to uh, ni ravno uh, uh, izraz solidarnosti. In sedaj se to ponovi. In mislim, da tako ne bo šlo naprej cilji, ki so s tem povezali, se sploh ne bodo dosegli, kajti projekte si nismo natančno pogledali. Danes do povdne smo govorili o projektu Lyon-Turin, eh, eh, torej izgradili naj bi najdaljši predor skozi Alpe na svetu, to naj bi stalo 12 milijard evrov. Potem pa je francosko sodišče reklo, da bo to stalo 26 milijard in to sploh ni bilo pomembno. Niso eh, sploh razmislili o alternativah. Koliko bi stalo če bi nadgradili obstoječo progo, koliko časa bi prihranili in predvsem koliko delovnih mest bi ustvarili. Kajti, če 12 let uh, Eh, eh, eh, gradiš nek predor, to ni, predor, to ni boj proti brezposelnosti, kajti na ta način se ne ustvarja nobena delovna mesta. Potrošili bi torej milijarde evrov, ampak pri tem se sploh ne bi borili proti brezposelnosti. Da sploh ne omenjam podnebne cilje, kajti čez 30 let bo položaj drugačen, kot če bi bil projekt dokončan čez 5 let. In lahko bi vam navedel še primere naprimer zemeljinski predor, znova sofinanciran se strani evropskega denarja. Če pa bi šlo to skozi, um, oziroma preko panonske nižine, bi bilo to zgrajeno v dveh, treh uh, letih, uh, ne bi, ne, ne bi ne bilo potrebno v tem primeru graditi predora, to bi bila uh, bolj, bolj učinkovito in tudi ustvarili bi več delovnih mest. Ampak namesto tega so vzeli denar iz CEFA, sedaj nimamo več nobenega nadzora na tem. Tri leta smo eh, intenzivno razpravljali o tem, kateri projekti so za to primerni ali ne. In potem smo se dogovorili, da bomo podprli določene projekte. Čeprav se nihče ni strinjal z vsemi, ampak vendarle smo dosegli oziroma ob koncu podprli konsens. In to je bilo pomembno. Sedaj pa dajemo denar EPSI-ju in na tem nimamo več nadzora. Ampak lahko bi, naprimer, financirali. Eh, novo jedrsko elektrarno v Veliki Britaniji, kar, česar ne bi mogli financirati z privatnimi sredstvi, potem pa je država dajala, ja, ni problema, za 30 let jamčim energetsko ceno, ki je trikrat višja kot na borzi. Po, povsem noro. Na ta način nismo prihranili denarja, eh, nismo okrepili energetske učinkovitosti in tudi nismo si približali cilj, da bomo eh, neodvisni od urana. Nasprotno. In to se sedaj uresničuje. In zato se mi ne zdi pravično, da mora za to vse plačati Evropski parlament. In še ena stvar je nepravična. Če iz celotnega proračuna, ki ga imamo v Evropskem parlamentu, vsako področje da v skupni lonec en cent, en cent, potem lahko vse financiramo. Ampak potem so uh, k, uh, ljudje iz kmetijstva rekli, ne, ne, ne, to pa ne, to pa ne. In to znova ni izraz solidarnosti. In to res uh, ni solidarnost. Pa vsem se strinjam s teboj. V nujnih uh, položajih bi morali biti solidarni. In denar bi morali vlagati tam, kjer je to nujno potrebno, tam, ko, kjer lahko rešujemo ljudi. Ampak ne v smislu, ja, ja, to je vse pomembno, ampak od nas ne dobite nobenega centa. Če bi vsak dal en odstotek, potem ne bi imel nihče nič proti. Zakaj tega ne moramo uresničiti? Kaj ti po mojem mnenju bi bila to solidarnost, ne pa, da um, denar namenimo za ukrepe, ki ničesar ne prinesajo in ki sploh niso združljivi s cilji Evropske unije. Torej, jaz sem bil zadnji na seznamu govornikov, jaz beseda je tvoja. Hvala lepa. K tvojemu vprašanju, Mihajl žal ni tako, da pri evropskem proračunu uh, lahko uh, menjamo denar iz različnih kategorij, naprimer uh, imamo kategorijo zonanje politika, kmetijstvo in tako naprej. Mi ne moremo denarja um, premeščati med temi kategorijami. Tega ne moremo. In zato je nekoč obstajal razumen razlog, kajti obstajali so časi, ko je kmet za proizvod, ki ga je proizvedel na svoji kmetiji, od eh, gospodarske skupnosti eh, dobil zajamčeno ceno. In potem je vsak kmetovalec eh, proizvajal, kolikor hoče, tudi okoljski pogoji niso bili ravno briljantni. Takrat smo imeli uh, kupe masla in pa jezera mleka, ampak kmetje so bili srečni, ker so dobili zajamčeno ceno. In zato smo v proračun uvedli kategorije in pa prenose med različnimi kategorijami preprečili. Torej, izdatke za kmetijstvo smo, izdatke za kmetijstvo smo hoteli takrat omejiti. To je bil razlog. Ampak danes je kmetijska politika povsem drugačna kolegice in kolegi. Sedaj se borimo s svetom in te bitke so srednjeveške bitke. Lahko bi vam uh, eh, povedal, da so vlade zelo trmaste in da nobena od držav ne želi umiti svojega vpliva. In zato sploh ni možno eh, izvesti teh eh, solidarnostnih eh, operacij, ki si jih ti navedel. In zato se tudi ne moramo dogovoriti za omenjeni en odstotek. s katerim bi kompenzirani Eh, primankljaje, do katerih je prišlo zaradi prenosa denarja iz eh, CEFA v ESIA. Lahko politično nekaj drugega zahtevamo, ampak to je zahteva, ki se nanaša na države članice. In če bi želeli ukrepati eh, v skladu s tem, kar si ti predlagal, potem bi potrebovali povsem drugačno finančno uredbo. Naj se vrnem k sredstvom iz CEFA. Kaj se bo s temi sredstvi zgodilo? Bolj, ko bo uspešna uporaba sredstev za CEF, toliko boljši so naši argumenti za to, da bi zaščitili ta eh, inštrument pred odtokom sredstev. Zato mi je zelo pomembno, da mnenje tega odbora poudari pomen CEFA in pa pomen, gospodarski pomen tega inštrumenta za projekte, za udeležene sektorje, za udeležene regije. To je treba posem jasno povedati, zaradi tega, da bomo imeli v rokah dobre argumente uh, v pogovorih z inštitucijami kajti grozijo nam velike izgube za CEF in te izgube je treba kar se da omejiti. CEF je treba zaščititi. Posem sem prepričan, da bo to deležno tudi velike večine v Evropskem parlamentu in eh, Ko bomo dobili stališče Evropskega parlamenta, bomo šli s tem stališčem v pogajanja s svetom. In v pogajanjih eh, med tremi inštitucijami bomo potem videli, ali nam bo uspelo CEF ohraniti v današnjem obsegu. Kot član odbora za proračun bi rad upozoril še na nekaj. In sicer v povezavi z eh, razpravo, ki je za nami. Imamo torej ESI. In gospod Ilička je eh, po pravici opozoril na to, tukaj imamo torej eh, projekte, ki prenašajo dobiček in financiramo projekte, ki prenašajo dobiček. Potem pa imamo še en projekt, ki eh, deluje podobno kot EPSI in ki deluje po enakih mehanizmih. To upravlja Evropska investicijska banka, jamstva pa daje eh, Evropski proračun. In tudi ta inštrument uh, financira določene projekte, tudi v Nemčiji, naprimer uh, eh, v uh, določenih deželah. Potem pa imamo še CEF, ki financira projekte, ki uh, ne bodo v kratkem prinesli nobenega dobička. Mene moti to, da ti, ti trije inštrumenti niso povsem razmejeni med seboj in da ni povsem jasno, kateri projekti naj se financirajo s katerim inštrumentom. Dovolite še dve pripombi in sicer eh, nekaj o po, po, po, eh, pilotnih projektih in pa nekaj o turizmu. Začel bom s turizmom. Bil sem eh, član odbora regij v preteklem sklicu in ko smo sprejemali um, uh, direktivo o regionalni politiki, je prišlo do uh, velike intenzivne razprave o tem, ali naj bi uh, podpirali turistične projekte iz regionalnega sklada. Odbor regij se je boril za to, da uh, bi moralo biti to možno. Komisija je vedno navajala argument, če, uh, da to ne bo možno, ampak obstaja en izhod. In sedaj znova apeliram na ustvarjalnost članov tega odbora. In sedaj sem pri pilotnih projektih. Ta hip potekajo na področju elektrana sedem uh, pilotnih projektov. Če jih nehitro pogledam, potem ja, se nekateri projekti ukvarjajo tudi s turizmom. Kaj je smisel teh pilotnih projektov? 40 milijonov evrov, to je zelo nizek znesek, namenjamo pilotnim projektom v vsakem proračunu pilotne projekte podpremo takrat, kadar se izpolnjena dva pogoja. Prvič, seveda mora biti to v pristojnosti Evropske unije in drugič, tu se še nikoli ni zgodilo prej. To mora biti nekaj posem novega. Še nikoli prej se ni takšen projekt financiral z določenim inštrumentom. In dajal sem 40 milijonov lahko si predstavljate, da s tem denarjem ne moremo financirati izjemno veliko projektov in število sedem je glede na to precej visoko. Če želite, da eh, proračun Evropske unije eh, financira turistične projekte, potem je treba razmisliti o tem, da bi ustvarili pilotne projekte na področju turizma. Kajti, če bodo ti uspešni, potem bodo iz tega pripravljeni ukrepi in če bodo ti uspešni, bo iz tega nastal program. In potem bo Evropska komisija rekla, da smiselno je, da iz tega naredimo evropski program. Boljši, bolj, ko bodo uspešni, boljše bodo naši argumenti za to, da bi v naslednjem uh, obdobju imeli turistične uh, programe. Da bi to dosegli v tem obdobju ali v naslednjem, zato in nimamo dobrih možnosti. Kajti Vedno nam bodo rekli, da je to možno financirati iz eh, regionalnega eh, sklada. Treba je torej najti niše in je treba eh, takšne projekte imeti oziroma zapisati kot pilotne projekte in v tem primeru bomo imeli srednjeročno možnost, da jih uresničimo. Kar se tiče agencij, se strinjamo, tudi sam sem stalni poročevalec za agencije agencije na področju eh, proračuna so odgovorne za varnost in to je odločilnega pomena in mislim, da tukaj ne bo prišlo do nižanja sredstev. Poročevalka je namreč to omenila. Frontex Ja, sedaj agencija za koordiniranje, ni, ni samo agencija za koordiniranje eh, zaščite meja, ampak resnična agencija. In nisem zaskrbljen, da bi tukaj znižali sredstva, sem pa manj optimističen, kar se tiče nadgradnje teh agencij. strokovni odbori bi morali najti dobre argumente za to, eh, da, eh, torej, kje bi eh, v skladu z politikami morali nadgraditi določene agencije. Hvala lepa, hvala lepa za vašo predstavitev, hvala lepa za razpravo. Gotovo se bomo znova srečali. Preden preidemo k naslednji točki, bi rad pozdravil delegacijo brazilske vlade kajti ti eh, so se odeležili tega sestanka zlasti zaradi 16. točke. Prisrčno dobrodošli v našem odboru. In prosil sem Evropsko komisijo, da poroča o tekočem delu v zvezi z uh, eh, TNT. Počakajmo morda še trenutek. Also dann zum nächsten Tagesordnungspunkt, da habe ich Komisijo sem prosil, da naj poroča o delu v zvezi z časovropskimi prometnimi omrežji TNT, poroča naj o koridorjih eh, osrednjega omrežja in uh, danes nas zanima, ali obstajajo nadaljne pobude za izgradnjo TNT-ja. Oliver Onidi bo dobil besedo za kratek uvod. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sedaj vidimo, kdo so pravi prijatelji TNT. To so vsi tisti, ki ste ostali v tej dvorani. Preden eh, se dotaknem te konkretne točke, pa mi dovolite povezavo s prejšnjo razpravo in z razpravo, ki smo imeli danes dopovdne o proračunu za CEF še enkrat se želim opravičiti. Dejansko smo zasledili pismo, ki ga je gospod Piper prej omenjal, torej to pismo smo našli. E, dobili smo ga v obliki elektronske pošte in sedaj smo pripravili odgovor. Ta odgovor potrjuje to, kar sem razložil do povdne. Nikoli nismo rekli, vsaj v svojem imenu ne. E, ne da bi eh, potrebovali več dodatnega financiranja za cest. Ne, ravno obratno. Eh, z vsemi močmi se trudimo, da bi našli dodatna sredstva. Eh, to je prvi odgovor. Komisija bo formalni odgovor poslala v pisni obliki, ampak naše stališče je kristalno jasno. Sedaj pa TNT. Najprej bom. Eh, se zahvalil kolegom na moji desni in drugim, ki niso tukaj, kajti te, te mreže se razvija bolj, kot bi to pričakovali tudi najbolj optimistični med, na, med nami takrat, ko je e, bila uredba potrjena. Tu ne gre samo za predstavitev letnega poročila, ampak želimo predstaviti tudi prve načrte dela vseh devet geografskih koridorskih načrtov dela za koridorje so države članice formalno potrdile. To je bil kar precejšen dosežek, kajti niti ena država članica ni postavljala pod vprašaj analize, niti priporočil, ki so jih koordinatorji eh, vključili. Kar pa sedaj zadeva cel kontekst TNT. Iz statične slike potreb za, eh, po koridorju bomo prišli do dinamične slike, se pravi do slike, ki nam bo pokazala, koliko vlagan potrebujemo, pa tudi še mnoge druge stvari, druge elemente, kar pomeni tudi redno spremljanje situacije in pa odpravo ovir, ki bi se pojavile. Ukrepi za izvajanje teh koridorjev vključujejo stopno zrelosti projekta, datum zaključitve, vprašanja interoperabilnosti in pa tudi vse vrste tehničnih eh, ovir, ki so povezane z drugimi podobnimi vidiki. Poleg tega bom, bomo predvideli tudi ukrepe za, eh, mir, za mirjenje učinkovitosti eh, omrežja to je novo. Potem bomo pa vključili tudi celo vrsto eh, kazalnikov uspešnosti, da ne bomo merili samo tega, v kolikšni meri so omrežja zaključena, ampak v koliki meri se uporabljajo. In tako bomo prišli do enega od vprašanj, ki ste ga danes dopolne eh, postavili. Kako se dejansko odločati med nekaterimi infrastrukture, ki so bile na začetku predvidene, to so včasih zelo velike infrastrukture, in kako eh, potem oceniti pravi učinek eh, koridorjev in mogoče bomo na tej podlagi sprejemali drugačne odločitve, ki bodo prinesle več dodane vrednosti, zlasti, če gre za čezmejne ocike. Eh, to vse boste šlistali v Rotterdamu. 21. in 22. junija, to so dnevi TNT in to bo tudi priložnost za prve razprave, ne samo se predstavniki tega odbora, ampak tudi z ministri za promet in tudi z različnimi drugimi deležniki. Poleg tega bomo imeli na razpolago že prva dva osnutka dolgo pričakovanih eh, načrtov dela eh, tematičnih načrtov dela. Gospod Brian Simpson je bil vključen v to delo, z njim bomo razpravljali, eh, še vedno je aktiven in to bo nam v veliko veselje. Potem je pa tu še eh, dokument o ITMS-u, eh, interoperabilnosti. Skratka, imeli bomo na razpolago zelo močne instrumente, tako da bomo lahko eh, svojo politiko na teh področjih še bolje razvili. Poleg tega, no, Herald ima eh, vedno ogromno dela, ampak se mu je zdelo, da ga nima dovolj in zato se je s koordinatorji lotil tudi nove aventure, to je zelo eh, uspešnih Eh, razprav na podlagi poročila Bodesi Seki Kristoferson, gre za financiranje infrastrukture, prometne infrastrukture to je, kar pomeni, da bi lahko vključili tudi eh, druge teme, ki so jih eh, predlagali koordinatorji. Odločili smo se za multimodalnost, ITS in, in pametni prometni sistemi, nove tehnologije, z drugimi besedami, kako jih hitreje Eh, spraviti na trg, potem urbana dimenzija, ki je zelo eh, pomembna dimenzija, tega nikoli dovolj ne podarjamo in končno tudi razširitev eh, ureditve TNT na vse sosedne države, ne samo na države Zahodne Balkana, ampak tudi na druge. To bodo teme, ki bodo predstavljene in bodo predmet razprave na dnevih TNT. In upam tudi v tem odboru, kajti ko bomo dali priporočila, bi želeli, da eh, dobimo tudi vaše mnenje. Tu bojo nekatere eh, pobude, pa tudi zakonodajni ukrepi, ki si jih boste morali pogledati. Predvideni so določene delegirani akti. Pred seboj imate enega. Gre za razširitev TNT na Zahodni Balkan. To smo predstavili že pred enim mesecem. In potem je tu naslednje, za maja letos, gre za tehnično prilagoditev celovitega omrežja. Imamo že statistične podatke na konec naprej in tudi tehnične prilagoditve so bile narejene. Tako da imamo zadnje kriterije. Na koncu dnevov TNT No, upamo, da se vas bo eh, tega dogodka odeležilo čim več. Imeli bomo posebno izdajo, ne samo eh, posvečeno finančnim vidikom, ampak bomo tokrat opravili tudi prvo oceno tega, kar smo naredili v kontekstu EFSI in dan smo posvetili tudi temu, da bi avtorjem projektor omogočili tudi financ, eh, razpravo o finančnih eh, možnostih z zasebnimi investitorji Evropsko investicijsko banko. Eh, potem so bili pripravljeni tematski dokumenti. To bo tudi priložnost za vse, ne samo za evropske države članice, ampak tudi za vse druge države, se pravi države Zahodnega Balkana, Vzhodnega partnerstva, Turčije in južnega sredozemlja. Skratka, vsi njihovi ministri bodo z nami, tako da se bomo lahko skupaj pogovorili o zemljevidih in o eh, predvideni razširitvi TNT sistema na celotno sosedsko regijo. Potem še za zaključek ena beseda o pomenu današnje razprave. Z velikim zadovoljstvom ugotavljam, da Eh, smo začeli razpravljati tukaj, še preden smo začeli razpravljati z državami članicami. Zato se vam res zahvaljujem, gospod predsednik, da ste, ta, eh, da ste to točko dali na dnevni red in to nam je omogočilo tudi zelo odkrito eh, izmenjavo mnen. Gospod Sandeka de heer Onidi en zijn team wel mag. Nee, lief zachwala. Gospodo Onidio in njegovi ekipi se zahvaljujem za vse te informacije. Moj vtis je, da eh, Evropska komisija sedaj res trzo dela, da eh, dela eh, nadure. Pri tem testu koridorji. In zato imam eh, veliko pričakovanj, moja pričakovanja so velika. Eh, z nestrpnostjo pričakujem tudi dneve TNT. Eh, ti bodo pač eh, na nizozemskem, v Rotterdamu. Nizozemska je ena pomembnejših držav članic in prav gotovo bo ta dogodek koristen. Opazil, eh, no, pravzaprav imam pa dve vprašanje. Prvič. Torej število priložnosti za financiranje teh uh, koridorjev se povečuje. CF, FC, kohezijski skladi, potem imamo nacionalna sredstva, imam prav? Imam prav? Ali pa se fleksibilnost sploh ne povečuje, fleksibilnost financiranja? Drugo vprašanje je pa Kitajska. kaj počne sedaj Kitajska v uh, srednjeevropskih in vzhodnoevropskih državah? Ali se samo eh, prilizujejo za sedaj, ali bodo pa res začeli eh, kaj tudi financirati v teh državah? Hvala lepa. Hvala lepa, Gizine Majsna. Hvala lepa, gospod Onidi, za uh, vsa pojasnila. Vse se sliši dobro vse na pravi poti. In pravzaprav bi imela samo eno vprašanje. Veliko ste povedali o tem, te. Spregovorili ste o prioritetah, o novih tehnologijah, vse je lepo in prav. Moje vprašanje je, kaj lahko stori parlament, ki je prepričan o tem, da eh, sta TNT in pa CEF izredno pomembna. Torej, kaj lahko parla, eh, stori parlament za to, da bi to podprli? Morda sploh ne moremo veliko storiti mi v Evropskem parlamentu. Ampak vendarle prihajamo iz eh, različnih držav, imamo stike z vladami in pomembno je, da poznamo položaj. Kajti mi poznamo položaje znotraj držav članic. Tudi znotraj držav obstajajo regionalni interesi, ki so včasih v nasprotju za evropsko mislijo. Včasih bi bilo uh, bolj diplomatsko, da to izvemo na uh, bilateralni ravni, da lahko potem zadeve rešimo. Da, lima, kar je. Eh. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Samo pripombo mi dovolite. Želela bi, da bi ta dva dokumenta eh, lahko bili dobili prej. Ta dva dokumenta sta kar precej obsežna. Gospod Unidi, tukaj ste, nas pa ni prav veliko, ampak vedno je zelo. Z, eh, zanimivo vas poslušati in znemirljivo vas je poslušati. Vsi v tem odporu vedno podpiramo eh, investicijske načrte za prometno infrastrukturo. Ampak, gospod, rekli ste nam, da je treba eh, projekte ocenjevati tudi na podlagi kazalnikov uspešnosti. No, mislim, da je uspešnost, če govorimo o prometu 21. stoletja, torej jutrišnja uspešnost. E, rekli ste, da po vašem ne gre za velike projekte. Rekli ste, kako izbirati med velikimi projekti in drugimi. In kaj so te druge odločitve, druge izbire? Med prioritetami ste omenili urbano mobilnost. 21. stoletje, dragi kolegi in kolegice, ne bo posvečeno eh, velikim eh, nepotrebnim projektom, ki uničujejo eh, gospodarstvo, okolje in tudi demokracijo. Vse bo potekalo na lokalni ravni. To je prihodnost. Vem, da vas s tem morim, Torej, rekli boste, ne gre za ideološko borbo, ampak gre za boj za dobro upravljanje na evropski ravni. Ampak še vedno ne razumem financiranja eh, Lyon-Turin eh, eh, odseka. No, Perpignan, Figueras je začel delovati leta 2009. tam je bilo vse manj drago. Torej, tudi jaz postavljam vprašanje kazalnikov in pa donosnosti. Kaj je to model donosnosti v programih TNT? To je prvo vprašanje. Če Junkerjeva komisija ne bo rekli ste, oziroma Juncker je rekel, da je to komisija zadnje priložnosti, kar, kar pomeni, da je treba državljane upoštevati, ko se pripravljajo evropski projekti. Ampak koristno teh projektov je tisto, kar je pomembno. In če govorimo o koristnosti, moramo govoriti o urbanem prometu. Torej, rekli smo, koristne investicije, eh, eh, varovanje okolja, delovna mesta, ampak to morajo projekti, ki morajo biti sprejemljivi tudi z klimatskega vidika. Mogoče boste rekli, da sem obsedena z uh, odsekom Lyon-Torino. Kot smo rekli, stroški so šli od 8 milijardov do 12 milijardov francosko. Uh, Eh, računsko sodišče pravi celo 26 milijardov, to je nespremljivo, s tem bi lahko zgradili druge projekte, take, ki bi bili za državljane koristni. Hvala lepa, Jens Nilsen. Tak så mycket.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 In eh, bi želel vas spomniti na poročilo, ki smo ga prejeli lansko leto o financiranju in o težavah z velikimi projekti. Eno od priporočil iz eh, tega poročila je mm, izpostavljalo dejstvo, da se, da evropska finančna sredstva morajo biti na voljo tudi že v začetku eh, tega projekta in to je pravilno, ker to spodbuje potem tudi sprejemanje določenih eh, odločitev na nacionalni ravni Eh, s tem, da se že razpolaga z eh, večjim zneskom na eh, začetku, je spodbudno, potem pa deset let od začetka naložbe in do, torej od, prvih, od prvega ulaganja evropska sredstva tudi recimo niso več tako zelo pomembna, medtem ko začetni, začetna naložba je pa nekaj zelo tehtnega. Grazie, Hvala lepa, predsednik. Karima Deli stalno govori o, o povezavi med Lionom in Torinom. Tudi jaz sam in morda tudi predsednik Kramer. Morda bi bilo potrebno se vprašati, zakaj si drugi ne postavljajo nikakršnih eh, dvomov v zvezi eh, s tem projektom, ki je neke vrste črna luknja v velikih eh, evropskih projektih. Kolegica je pregovorila o povezavi med Pepinjonom in Figerasom in da je to bil hud neuspeh. Gre za železniško progo, ki s eh, ceno, ki eh, na kilometr znaša eno šestino povezave med Torinom in Ljonom, pa ima eh, predvidevanje za tovorni promet, ki, petkrat, ki so petkrat večje od Torino-Ljon. In torej, kar zadeva stroškovno učinkovitost na tej liniji, gremo, pač drvimo v neuspeh. In torej, ogromno evropskega denarja potrosimo za to, da preluknjamo goro, a, Eh, in to traja celih 20 let in potem čez verjetno čez 20 let bomo prihranili eno uro vožnje na tej poti, kjer itak a, eh, se prevaža zelo majhna količina tovora in a, eh, a, mm, pač, a, mm, namesto, da bi se raje posvečali a, mm, recimo prevozu čez a, velika mestna središča, kjer pa porabimo veliko, veliko časa. A, In eh, torej v praksi te, eh, ti projekti za te veliko objekte pravzaprav zanikujejo vse to, kar mi trdimo, eh, naprimer na področju um, um, vpliva na okolje in pa tudi izvedljivosti projektov. Zato tvegamo, da da bo naše delovanje postalo tudi nerazumljivo za širšo javnost. Hvala. Danke sehr, jetzt Marco Valli. Hvala lepa, Marko Vali. Hvala, predsednik. Oproščam se, ker sem se vam pridružil kasneje, ampak hkrati je potekala e, dolga seja, na kateri sem želel biti prisoten. E, tudi jaz si zelo prizadevam za to, da bi zagotovili večjo preglednost v zvezi s stroški za te velike infrastrukturne projekte. Jasno mora biti, da mi predvsem si ne želimo infrastrukturnih e, objektov in projektov, ki stanejo ogromno našo javnost, naše torej državljane, potem ni nimajo nobenih konkretnih utemeljitev, eh, ker potem recimo z ozirom na prevoz, ki se bo upravljal na teh progah, ne bi pridobili ničesar. Kolegi so najavljali eh, te verjetne neuspehe eh, raznih infrastrukturnih projektov, ki so se potem izkazali za mm, nepotrebne in torej na tak način ne bomo ustvarjali novega popraševanja. Motivacije so čisto drugačne in eh, s tem, da se ustvarijo samo določen denarni obtok in tudi na nepregleden način, ker poslanci, ki so izvoljeni v, naprimer, tukaj v parlamentu, zahtevajo potem, naprimer, finančne informacije v zvezi z Um, javnimi naročili, potem komisija teh informacij ne posreduje. In torej ne samo nekateri poslanci, ampak cel parlament v poročilu, ki je bil sprejet uh, na prejšnjem zasedanju v Strasburgu, je glasovalo uh, znotraj uh, pač poročila o zaščiti finančnih interesov popolno preglednost na projektu Torino-Lyon in tudi v zvezi z vsemi ostalimi infrastrukturnimi projekti projekti s tudi eksante neodvisnimi ocenami, evalvacijami glede eh, pač stroškovne učinkovitosti teh velikih infrastrukturnih projektov, ki eh, ne prinašajo koristi za vse evropske državljane, ampak včasih samo za nekatera velika podjetja ali celo za, um, za kriminalne, eh, za hudodelske združbe. Glede na to, da imamo danes tu predstavnike komisije, ker se je ta parlament na plenarnem zasedanju izrazil in zahteval te eh, pregledne informacije o infrastrukturi med Torinom in Ljonom, Eh, bi želel zdaj slišati eh, od komisije, je pripravljena zagotoviti eh, te informacije na jasen, pregleden način, tako kot zahtevajo svobodno izvoljeni predstavniki evropskih državljanov. Torej, želel bi vedeti, če nam bojo to dali na razpolago. Hvala, gospod Deli. Like... Najprej bi se želel zahvaliti eh, gospodu Nitiju za predstavitev. Tudi sam se že veselim dnevo TNT, zlasti zato, ker je moj koordinator nizozemec in eh, vem, da bo zelo navdušen nad rotterbanskim sestankom. To je bila sicer šala. Pozdravljam vse napore Evropske komisije, zelo sem vesel, da vidimo prve operativne rezultate tako imenovanega berlinskega Eh, procesa v zvezi z Bal eh, državami Zahodnega Balkana. Kot se spomnite, avgusta lani je bil eh, vrh na Dunaju, takrat smo se dogovorili o poteh, v bistvu so se o tem dogovorili predsedniki vlad teh držav in razširitev TNT na to regijo je zelo pozitiven signal in velik korak naprej za celo regijo in za regionalno sodelovanje. Dovolite mi, da dodam še nekaj predlogov in o teh predlogih lahko potem razmislite. Kot verjetno vsi dobro veste, obstaja velika razlika med posamečnimi državami članicami na eni strani in pa kandidatkami na drugimi, recimo državami. Zahodnega Balkana, ko gre za financiranje teh eh, projektov, da bi te užine eh, odpravili in da bi dosegli učinek koridorjev po celem ozemlju, moramo eh, natančno razmisliti o tem, kakšne finančne instrumente bomo uporabili. Slabo bo za vse, če bi ta oska grla ostala na Zahodnem Balkonu še v naslednjih desetih letih, kajti proces širitve se Eh, bo verjetno ustavil in do širitve v naslednjih nekaj letih še ne bo prišlo. Zelo pomembno je tudi razmišljati o razširitvi mandata koridorjev TNT. Eh, formalni sprejem teh eh, zemljevidov se ne bi smel srečati z ovirami. Potem pa še en element, na katerega vam želim, vas želim opozoriti. Poročilo INE z naslovom Izboljšanje povezav in dostopnosti prometne infrastrukture v osrednji in vzhodni Evropi. To poročilo je skoraj končalo in prepričal sem, jaz sem poročevalec v senci e LS in prepričal sem, da bo uh, prinesel tudi določene izboljšave za boljšo povezanost v srednji in vzhodnji Evropi in eh, tudi, da bo koristil državam Zahodnega Balkana in pa državam vzhodnega partnerstva, naprimer Ukrajini. Hvala lepa. Hvala lepa, Dominik Rike. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Idijo se zahvaljujem za njegovo zvestobo. To, kar nam je povedal, je zelo zanimivo imam eno enostavno vprašanje. Ne, projek, projekte TNT se najprej pregleda in potem zbere. Govorimo o vseh projektih sedaj. Operativno gledano jih eh, pilotno izvede agencija komisije. Eh, ta agencija ima pristojnost, da igra to vlogo. Obstaja več eh, mehanizov, mehanizmov eh, financiranja in tako je bilo mogoče tudi zagotoviti sledenje njihovi realizaciji. Kakšna je povezava med to agencijo z okencem pipelina, z FC in B eh, in Evropski investicijski banki? Eh, Evropska investicijska banka ima sistem vse na enem mestu se pravi, avtor projekta dobi na banki tudi tehnično pomoč, analize in takoj. Torej, na Evropski investicijski banki imajo določene eh, strukture, ki jim pomagajo izvajati anali analize in eh, tako lahko eh, sodelujejo tudi z agencijo agencija eh, vodi EFSI, ki je zelo pomemben mehanizem na finančni eh, ravni. To je Evropska eh, investicijska banka še vedno ni finalizirala tega ok, okenca in še vedno more sodelovati z tehnično agencijo komisije. Meni se zdi, da eh, je to škodljivo in da to škodi tudi kakovosti. še dve pripombi in eno vprašanje. Ko je nekdo tako eh, sposoben, kot je predsednik odbora za proračun, ko nam nekdo tak poje, eh, pove, da ne razume eh, vseh povezav in razlik med EFSI, CEF e in tako naprej, mislim, da obstajajo razlike. Kaj, če, če teh razlik ne bomo, skrb, eh, ne bomo razumeli, bomo težko zagotavljali dodatna sredstva. Kajti, komisija je tista, ki oceni naravo projekta, javnost, eh, javno-zasebni. Moj občutek je, da delovanje ni usklajeno med eh, eh, di, direkcijo eh, instrumentu in tako naprej. In eh, imam tretje vprašanje, ali smo že predvideli, da bi izdali projektne obveznice, ne govorimo o portfelju projekta, ki, ki, uh, ali ste razmišljali o listninjeno, o neki obliki listninjena, o, za take projekte, ki, kjer je treba lastnih sredstev malo do, uh, dodati. Pri, trenutno namreč nimamo dovolj finančnih sredstev za dofinanciranje nekaterih projektov. Potem pa še eno hodobno vprašanje zakaj pa ti dnevi te, te ne bi potekali v okviru plenarnega zasedanja parlamenta? Dank, Hvala lepa, Bilbao Berandika. Hvala lepa. Najprej se želim opravičiti za svojo odsotnost. Ne morem biti žal na dveh sestankih istočasno. Žal mi je, da eh, sama nisem mogla poslušati komisije, ampak eh, moji kolegi so že postavili precej vprašanj, ki sem jih sama hotela. Sama pa imam naslednje vprašanje. Leta 2013 smo eh, pregledali projekt prioritet za TNT. To so, torej, pri, eh, prioritetne projekte za TNT. To so bili projekti, ki so bili potrjeni leta 1994, ampak do danes ni bil noben izveden. Res je, da so vse države članice v težki situaciji, ampak vseeno imam dve vprašanje za vas. Po pregledu, ki je bil upravljen leta 2013, Ne bom ponavljala imen finančnih instrumentov, ampak obstajajo finančni instrumenti za izvajanje teh projektov. To so projekti, ki so jih predlagale držav članic. Ali so ti projekti v skladu s spremenjenimi kriteriji, tako kot so bili spremenjeni leta 2013 v Španiji in v Baskiji? im, imamo del Atlantske obale, Erija Baska, odbor Tran bi lahko tja prišel na obisk. Tam eh, prihaja do zamud pri izvajanju enega projekta zaradi pomankanja finančnih sredstev. In sicer na strani Španije ni dovolj denarja. Predstavnika komisija sprašujem naslednje. Ali ste izračunali stroške ki jih bodo morali nositi evropejci, ne gre samo za gospodarske stroške, okoljske, naprimer tudi finančne, koliko stane neizvedba nekega projekta. Veliko govorimo, koliko stane izvedba nekega projekta, govorimo o e, evroprojektih, e, ki stanejo toliko in toliko milijonov ali milijard, ampak včasih je še bolj drago, če teh projektov ne izvedemo. Ali ste kdaj izračunali stroške neizvedbe projekta? Hvala. E, Najlepša hvala, gospod predsednik. Poleg nizozemske je tudi portugalska država, eh, ki ima eh, dolgo obalo, poleg tega tudi otoke in to predstavlja precej, eh, precej potencijala. Zahvaljujem se vam, torej ja, dejansko smo smo se dogovarjali za akcijski načrt, tudi za vse pomorske povezave. Prihajam iz eh, Madeire, torej iz eh, otoka, iz otoške regije in zato je pomembno in je smiselno za pomorske avtoceste, da podpremo te otoške skupnosti. Zato imamo vprašanje za komisijo, kako otoki in najbolj oddaljene regije Evropske unije, kako bodo boljše vključeni v akcijski načrt za pomorske avtoceste in kakšne vrste ukrepe lahko upoštevamo za to, da izboljšamo povezljivost med otoki in med različnimi koridorji. In še eno vprašanje, kako uh, bo to financiranje usklajeno med EPSI-em, uh, e, CEF-om in regionalnimi skladi za projekte, ki so bili oklova, o, o, oblikovani v sklopu jedrnega omrežja za TNT? Uh, Želim izkoristiti tudi priložnost, da pozovem vse eh, kolege, da se udeležijo nekega briefinga, ki bi potekal eh, v eh, loungeu za poslance po tem srečanju, po tem sestanku. Hvala lepa. Sedaj pa uh, bi sam rad nekaj povedal. Danes dopoledne sem že dejal, da izredno pozdravljam uh, to, da imajo čezmejne sekcije prioriteto in v tem smislu bi rad pohvalil komisijo. Ampak ne bi bil jaz, če ne bi tudi kritiziral. Naj se navežem na to, kar je dajala gospa Bilbao. Ali ste izdelali izračun tudi za zlate majhne projekte, ki se ne uresničujo? Koliko bo to stalo? Dovolite dva primera. Leta 2014 je bila zapolnjena vrzel med eh, Češko in Nemčijo. Eh, in sicer do dolnega postevnega. 366 eh, metrov je bilo to in zato smo potrebovali 25 let. Torej, to je majhna luknja, 266 metrov. Če bi to uh, zapolnili pred 20 leti, koliko denarja bi prihranili v teh zadnjih 20 letih? Kajti uh, vlaki so polni in to se je izplačalo. Potem pa me zanima še Berlin-Breslav-Krakov, uh, ta proga. 100 milijonov Eh, primankuje za to, da bi elektrificirali 50 uh, eh, kilometrov. Če, oziroma, ali to izračunate in ali izvajate pritisk nad državami članicami, da naj zadeve zaključijo, kajti to ima smisel. Uh, Torino Lion se ne bo nikoli uh, obnesel. Bili smo v Laplandu eh, na Finskem, to je bilo zadnje potovanje delegacije. In v Helsinkih smo govorili z županom Helsinki, Helsinkov in on je dejal sledeče. Ja, želimo pripadati k Evropi in potrebujemo eh, predor od um, Talina do Helsinkov. To bi bil najdaljši predor, daleč okrog. In on sanja o tem. In Seveda, saj veš, 40 odstotkov plača Evropska unija in kaj je njegova referenca? Eh, Turino-Lyon. Če bomo dali 26 milijard tistemu projektu, zakaj ne bi namenili nekaj milijard če temu, njegovemu projektu? Včeraj začer nisem mogel več postaviti tega vprašanja, ampak sedaj me zanima sledeče. Ali obstajate izračune za obnovo obstoječih prog, in kaj bi to pomenilo tudi v zvezi z eh, ustvarjanjem uh, de, delovnih mest. Dajali ste, da obstaja izračun za Torino uh, uh, Lyon, ampak to se je takrat nanašalo na 12 milijard. Sedaj pa je francosko računsko sodišče dajalo, da projekt stane 26 milijard. Ali ste izdelali ponovn izračun, ponovn izračun? Namreč, koliko bi stala obnova proge in koliko delovnih mest bi to ustvarilo? Morda nam ne morete tega neposredno povedati, ampak zanima me, kakšen je bil izračun pred 20 leti, ko je projekt stal 12 milijard in ali ste izdelali nov izračun in ali mi lahko navedete nove številke. In sicer, eh, če ne drugega, zato da bi lahko izvedli primerjavo še nekaj slišal sem, da naj bi zgradili eh, koridor eh, preko Panonske ravnine. Eh, zato so se sedaj dogovorili Čehi, Mačari, Avstrijci so bili proti zaradi svojega semerinškega predora. Čeprav bi to trajalo 30 let. Ali takšne stvari predstavljajo določen vpliv? Če gre koridor preko Panonske nižine in če je zaključen v desetih letih, v petih desetih letih, seveda bo v primerjavi s tem eh, zemljiški predor še slabši. Ali obstajajo izračuni v zvezi s tem? Ali lahko mi izvajamo eh, pritisk, ker razpolagamo s temi eh, podatki? zakaj imajo vedno prednost veliki projekti, ki trajajo sto let in zakaj eh, so vedno zavrneni majhni projekti. In sedaj je beseda vaša, gospod Leonik, veselimo se vaših odgovorov. Hvala lepa, gospod predsedojoči. To je bila zelo intenzivna runda razprav. Dovolite mi, da skušam odgovoriti po vrstih. Vprašanje gospoda Vanderkampa načrti dela ne bodo zagotovili več fleksibilnosti, kar zadeva eh, uporabo različnih virov financiranja, ampak ti načrti dela za mrežo TNT bodo zagotovili neke vrste preglednost tega, kar se eh, lahko financira in kar se že financira iz različnih virov. Gospa Majsner je čisto odkrito vprašala, kaj lahko storite vi kot poslanci in poslanke, lahko še naprej podpirate ta proces, tako da bodo sredstva financiranja zagotovljena eh, takrat, ko jih bo treba in toliko, kot jih bo treba. Potem je pa še eh, eh, en e, e, način, kako nam pomagati in sicer zagotoviti večjo e, usklajenost v tem okviru. Odločitve so še vedno e, nekoherentne. Odločitve sprejete na nacionalni ravni niso vedno v skladu s tistim, kar je odločeno na evropski ravni. Potem eh, je tu še eh, vprašanje financiranja projektov glede na potencial, ki ga imajo. Mislim, da ne bomo mogli disciplinirati vsakega akterja, ampak vsej v tej drugi generaciji načrto dela bodo vsebovani vsi elementi, ki bodo omogočili te vrste kritično analizo in tudi odkrito razpravo na vseh ravneh. Tudi vaši volilni okoliši in tudi vaši stiki lahko pomagajo pri tem. Na politični ravni lahko eh, izkoristite eh, to gradivo, ki ga vsebujejo eh, načrte dela, zato da bodo te izbire čim bolj racionalne in da bodo čim bolj koristile na evropski ravni. To poskušamo doseči s pripravo teh dokumentov. Kar pa zadeva Kitajsko. Seveda pozdravljamo vsako dodatno financiranje. Kitajska ima kar precej eh, likvidnih sredstev, ampak v prvi vrsti Kitajsko zanimajo nekoliko bolj tesne scheme finančna sredstva bodo na razpolago, takrat, ko bodo izpolnili drugi pogoji. Ti pogoji pa so kupiti kitajsko opremo, eh, izbrati kitajske eh, izvajalce, to pomeni 50-letne koncesije in tako naprej. To pa ne gre za eh, nas. Kitajska mora spoštovati točno ista pravila kot vsi drugi investitorji. Zato upamo, da bo ta strukturirani dialog znotraj tako imenovane platforme povezljivosti na najvišji ravni eh, EU in Kitajske. Torej upamo, da bomo na ta način lahko svojim kitajskim partnerjem razložili, kakšna so naša pravila. V teh razpravah smo zelo eh, odprti, ampak vidimo, da obstajajo še vedno problemi. Eden od simboličnih projektov, eh, za eh, povezavo med Beogradom in eh, Budimpešto je bistvenega pomena za Evropsko unijo. Ampak ti pogoji, ki so bili izpodgajani, niso povsem v skladu s pravili javnega naročanja, koncesij in tako naprej. Kar pomeni, da še vedno razpravljamo eh, tako z mađarsko vlado kot s srbsko vlado in pa s kitajci. Kajti ne želimo. Eh, da bi nastal presedans, ki bi nam utegnil škoditi v prihodnje. In to bi utegnilo pomeniti dodatni pritisk na najbolj raljive države, to so tiste, ki eh, so blizu članstva, pa še niso. Toliko. Potem podpora, ki jo želimo dobiti od vas. Kritični pregled prioritet. Včasih je treba tudi postaviti kakšno vprašanje v zvezi s temi prioritetami, jih spodbijati. Ne, tu ne gre samo za projekt Lyon-Torino, eh, tukaj gre tudi za druge projekte. Eh, vse elemente imate, dejstva imate, potrpite z mano, ampak smo vam na razpolago, pripravljeni smo vam dati vse informacije, ki bi jih potrebovali za to, da bi lahko analizirali posamične projekte. Eh, projekt Lyon Torino lahko kritizirate, ne morete pa reči, da ni transparentnosti pri tem projektu in da pri tem projektu ni bila narejena resna analiza prednosti eh, in eh, torej stroškov in prednosti. Ogromno analiz je bilo narejeno, veliko razprav je potekalo o tem projektu. Tega ne sprejemam. Sprejemam pa, da ste kritični do projekta, kot je ta, kajti prepričani ste, da so pravilnejši drugi projekti. Ampak, kar pa zadeva samo med, eh, metodo, eh, po kateri je zakonodajalec vključno s tem projektom izbral, eh, to je projekt, ki je simboličen, torej, kar pa zadeva to metodo, pa kritike ne sprejemam. Kar pa zadeva različne horizontalne vidike, mislim, da ste povedali to, kar je res končno bomo vključili v opis infrastrukture tudi elemente, ki lahko omogočijo, da bo infrastruktura trdnejša, eh, pametnejša, bolj zelena in tako naprej. Eh, imamo posebne tematske dokumente in na ta način posebej eh, upamo, da bomo čim bolj učinkovito uporabili sredstva, ki jih ni veliko. Kar zadeva vprašanje gospoda Nilsa o frontloadingu, se pravi pred eh, financiranju. To je pomembno, da projekt steče. Tako financiranje je potrebno v težkih fazah projekta. Takrat, ko je še veliko negotovosti v zvezi z drugimi udeleženci, z drugimi investitorji, tipologija projektov, kakšne tipe projektov podpiramo. Takšne, ki je mogoče zagotoviti sredstva že na začetku. Večina podpore se zagotovi na začetku. Kar pa zadeva razširitev TNT, zahvaljujem se ne le za podporo za Zahodno Balkano, ampak tudi za, k te, eh, temu, da se odpirajo druge države članice. Poskušamo analizirati to v, v tem tematskem dokumentu o zunanji dimenziji in upamo, da bomo lahko tako pridobili nekaj koristnega eh, materijala za tiste, ki so odgovorni za finančno pomoč za sosedske države to bo mogoče narediti tudi eh, preko njihovih instrumentov. Vidimo pa, da so vse te države dovolj disciplinirane, da bodo lahko oblikovale projekte, ki bodo prinesli pravo evropsko dodano vrednost. In to eh, so države, ki so doslej bile tudi zelo disciplinirane, sprejele so ustrezno eh, zakonodajo, ki eh, je omogočila te vrste projektov, to so tako imenovani mehki ukrepi, sprejem tudi Akija. Inea eh, ni neposredno eh, vključena, ampak je Inea center odličnosti, center odličnosti, kar zadeva znanje za posamezne projekte. Z Evropsko investicijsko banko se redno pogovarjamo. Seveda moramo spoštovati neodvisnost Evropske investicijske banke eh, in tudi eh, neodvisnost eh, upravnega odbora EFSI. Ampak na delovni ravni smo stalno v stiku z Evropsko investicijsko banko in INEA je stalno vključena v informiranje tima pri EIB, ki je odgovoren za, za promet. Ja cela stvar sicer še ne funkcionira 200-procentno, ampak eh, nimamo še ekspertne skupine, ki bi bila namenjena samo temu. Ampak izkoriščamo vse uh, vire, ki jih imajo INEA, ja, uh, eh, zaposlene v komisiji, nacionalne mm, uradnike um, oziroma strokovnjake. Kar pa zadeva eh, adicionalno, se pravi do, z, eh, zagotavljanje drugega dela sredstev. Ja. Zagotovili bomo eh, sredstva iz finančnih instrumentov toliko, kot je pač predvideno. Pokazali smo na področju prometa, da lahko finančne instrumente zelo učinkovito uporabljamo pod pogojem, eh, da so izpolnjeni tudi drugi pogoji, včasih lahko ponudimo tudi dodatna sredstva v obliki nepovratnih sredstev. Skratka, prosim vas, da nam pri tem pomagate, sicer se nam lahko zgodi, da bomo prehitro se odločili za eh, eh, pristop ena, mera je prav za vse, kar pa zadeva eh, listninjene za nekatere projekte. V tej fazi še nismo kajti trenutno imamo zadosten portfelj podobnih projektov. Listninjene pa bi lahko predvideli za takrat, ko bomo imeli tematski portfelj projektov, urbane projekte, projekte za eh, pristanišča in tako naprej. Takrat bi lahko razmišljali o te vrste finančnih instrumentih. Vedno je težko izbrati datum za dneve TNT. E, eh, za pol dneva se ta dogodek prekriva s plenarnim zasedanjem Evropskega parlamenta, ampak upajmo, da nam bo vse eno mogoče vas pozdraviti tam, kajti sprejete bodo tudi pomembne politične odločitve na ta način, predn se bo plenarno zasedanje dejansko začelo. Prav tako sem uh, zabeležil eh, to, kar je rekla gospa Bilvao in kar je rekel predsednik. Zelo dobro je, da natančno vemo, kaj so potrebe in kakšne so prioritete. Na podlagi dela, ki se opravlja, moramo projekte gledati. Uh, gledati tudi drugače, kakšni so stroški neizvedbe določenih projektov. Gledati moramo tudi z tega vidika, kajti prav imate. Noben od prioritetnih projektov iz dobrih starih dni še ni bil dokončan. Če si pogledamo različne prioritete, različne izbire, pa eh, bi nam ta analiza pomagala dati večji podarek na to, da je treba spremeniti nekatere prioritete. Moramo živeti se trenutno prilogo uredbe CEF, takšno kot je. In prvi sem tisti, ki bi želel dinamično spremeniti, skratka sproti bi želel spreminjati to prilogo na podlagi doseženih rezultatov in eh, na ta način bi seveda tem lahko dali sredstva, tja, kjer so potrebna. Gospa Montero, zelo sem eh, zadovoljen, da se eh, je začelo nekaj dogajati na tej eh, zelo pomembni temi, kar zadeva avtoceste na morju oziroma morske avtoceste. Na začetku je šlo za modalni premik, se pravi, skušali smo čim več prometa in transporta preusmeriti cest na morje. In to je še vedno pomembno. Eh, in to se še vedno dogaja pod vodstvom Brajana Simpsona. Drugi vidik je pa tudi povezava z otoki in z oddaljenimi regijami. To smo obljubili takrat, ko je bila sprejeta odločitev o TNT. Rekli smo, da bomo eh, to orodje pomorskih avtocest uporabili tudi zato, da bomo povezali eh, te otoke in druge izolirane regije in to bo tudi izpostavljeno v načrtu dela gospoda Simpsona. In za zaključek. No, če si pogledamo različne projekte, majhne projekte in tako naprej, ta novi način obravnave projektov nam bo pomagal bolje odločati. Res upam, da boste te elemente upoštevali, da boste izkoristili vse gradivo, eh, tematske dokumente, načrte dela, kajti vsak načrt dela spremlja tudi analiza, ki vsebuje dejstva, eh, eh, številke in tako naprej. In podlagi tega eh, gradiva nam boste lahko dali prave smernice, da bomo v prihodnje sprejemali prave odločitve. Hvala lepa, niste odgovorili na dve vprašanje. Vprašal sem, ali ste izdelali novo analizo potem, ko je francosko računsko sodišče dvignilo stroške projekta na 26 milijard evrov. Kako lahko upravičujete teh 14 milijard? In drugič, sedaj imamo eh, koridor od Bratislave do. Eh, do sredozemlja, do Kopra. Ali obstaja nova analiza za uh, eh, semelinski uh, eh, koridor, kajti to je sedaj paralelni projekt, ki bo prej končan in je morda boljši za tovorni promet. Ali se potem, ko bo to izgrajeno, ali se, glede na to, da imamo ta projekt, ta projekt, ali se predor še splača ali ne? Ali imate ponovno oceno, ali imate ponovno analizo stanja? Thank you, chair. Thank you for, for always, uh, bring... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, uh, da mi omogočate, da se uh, odzovem na ta konkretna vprašanja, ki se jih sicer skušam izogniti, kar zadeva uh, Lyon Turin. Eh, francosko eh, računsko sodišče je dalo svojo oceno, ampak potem je bila narejena finančna eh, analiza, ki je potrdila eh, stroške 12 milijard, eh, narejena je bila tudi ekstrapolacija za inflacijo. Torej, številka ni taka, kot jo je izračunalo francosko računsko sodišče. Kar zadeva drugič. No, eh, sedaj ste eh, tudi eh, do, dosegli meje mojega znanja in na to vprašanje vam bom moral odgovoriti v pisni obliki. Gospod Rike, jaz lahko odgovorim na vprašanje razlik, kar zadeva to razliko, 9 milijard plus. Eh, o tem je bilo 12 in 14 je, po, je potem šlo za prvo pogodbo. Eh, na, na črt eh, financiranja pokriva prva dela, torej je pa treba narediti, narediti prva dela, preden se začne graditi tunel. Marko Vali. Marko Vali. Hvala predsednik za možnost, ki mi jo daje, da se odzavam. Sploh mi ni všeč ton komisije, ki ko odgovarja na naše prošnje, kar ti odbor za proračunski nadzor, kjer sem tudi koordinator politične skupine, je eh, sklenil, da zberete informacije o zvezi z projektom Torino-Lyon. Posredovali smo tudi prošnjo strani sekretarjata Evropskega parlamenta, ne govorim torej o svoji skupini, ampak celotnem parlamentu, ker smo želeli prijeti te informacije in eh, GDMUV eh, nam ne odgovarja in v bistvu omahuje. Jaz bi želel, bilo, da bi vse bilo najbolj pregledno v zvezi z tem prenosom informacijami. Vi ne, nam ne morete odgovoriti in trditi, da je vse skupaj pregledno. Mi želimo prejeti čim prej te informacije. Ne vem, če ste vi tisti, ki je pristojen za to, da mi jih posreduje, ampak ker to ni moja prošnja nekaterih skupin, ampak celotnega Evropskega parlamenta, da nam posredujete te informacije, vsaj da nam razložite javno, zakaj nam teh informacij ne, ne morete posredovati. Da ich natürlich jetzt noch drei Leuten mir in A, sedaj sem dal tudi a, drugim, torej, oziroma še trim ljudem, vključno z menoj, možnost za a, vprašanje, sedaj vam da možnost za odgovor. Zadeva to zadnjo točko. Mi vam bomo vedno zagotovili vse informacije, ki jih bomo lahko. Želimo si, da bi vi imeli toliko informacij, kot jih imamo mi o teh projektih. Karkoli boste od nas zahtevali, boste dobili. Razen, razen, in to je edina varovalka, ki jo imamo, razen, če nam eh, avtor projekta prepove, da te informacije razkrijemo. Ampak to. Eh, velja samo za nekatere dokumente, ki so del formalnega predloga, ki ga pošljajo k nam. V eh, ostali material, vse ostalo gradivo, analize, revizijska poročila in tako naprej, vse to pa je vam dostopno in z veseljem bomo prišli k vam. Eh, tudi bilateralno se z vami veseljem pogovorim in eh, lahko potem predebatirava ta projekt. Potem pa se vam še enkrat zahvaljujem za eh, vašo predstavitev. Hvala lepa za to eh, zanimivo in burno razpravo. In na teh projektih bomo še naprej delali. Prehajam k naslednji točki. Razno, pod to točko nimamo ničesar. V četrtek 7. aprila ob 9. pa se znova sestanemo. In s tem je današnji sestanek zaključen veselim se ponovnega snidenja ob 9. 7. aprila. Hvala lepa in želim vam lepo popovdne.